konferenca predsednikov me je uh, obvestila, da ni bila sprejeta nobena odločitev predsednikov odborov glede priporočila odbora Juri, da ne nasprotuje delegiranemu aktu. Če v 24 urah nobena skupina ali pa eh, število poslancev, določeno število poslancev, uh, ne bodo uložili eh, pritožbe, potem velja to priporočilo za sprejeto. V nasprotnem primeru pa bomo o tem glasovali. Priporočilo je na voljo na spletni strani plenarnega zasedanja. Odbor